Um, Dobro jutro. Imamo poročevalce, poročevalca v senci iz um, SND in Aldeja in pa poročevalce. Sedaj pa ne vem, ali bodo drugi prišli ali ne. Vem pa, da mora Danuta tudi priti v svoj lastni odbor, kjer je predsednica. Zato bi predlagala, da bi kar takoj začeli, kajti ura je že odbila devet. poročevalka in poročevalce v senci poznajo pre, pozadje tega predloga. Um, Junija 2012 je komisija to predlagala, ampak iz postopkovnega vidika bo postopek nekoliko bolj zapleten, kajti na koncu moramo doseči skladnost s poročilom Gauzes o dvojčko. Toda komisija ni predlagala ažuriranja tega predloga. Sedaj je ideja ta, da bo prišlo do nekaterih sprememb preko postopka sprejetja v svetu. Komisija je dejala, da jo zanima slišati, kaj imamo mi povedati. Kar se naš, nas tiče, je to postopek odobritve. Torej lahko rečemo samo da ali ne, ampak seveda lahko določene stvari zapišemo, povemo, v kateri smeri bomo šli in upamo, da bosta komisija in svet to zabeležila, torej toliko o postopkovnem ozadju. Sedaj pa bi dala besedo poročevalki Daniti Hübner. Hvala lepa, Šaron. Kot si dajala, to je ozadje od leta 2002. smo imeli instrument, ki je zagotavljal finančno pomoč za države članice, ki niso članice evroobmočja, ki pa se soočajo s težavami pri dostopu do zunanje finančne pomoči. Um, in uh, Latvija in uh, Romunija sta. In Mačarska, že Romunija in Mačarska sta a, uh, zaprosili za to pomoč. Potem pa Imamo za evroobmočje tudi finančne pomoči. V mislih imam EFSF, EFSM. Za države, ki ne pripadajo evroobmočju, pa praktično nismo imeli ničesar v smislu dodatnega finančnega instrumenta. In komisija je sedaj končno predlagala določene spremembe obstoječe uh, uredbe in tako se prilagajamo spre, v eh, okvirju, ki se spreminja za evro območje. Torej, zato je prišlo do te spremembe. Ta uredba je sedaj prilagojena v smislu finančne krize. Ovaja tudi nove instrumente in sicer v obliki eh, posojila ali pa dveh vrst kreditnih linij. Kar se tiče postopka, naj čisto na kratko povem sledeče. Kot veste, gre za postopek odobritve. To pomeni, da imamo dve veliki možnosti. Ali imamo poročilo na lasno pobudo in v tem lahko odbor in parlament predstavita naše zamisli, kako si zadeve predstavljamo in pa tudi zapišemo tudi naše pričakovanja v zvezi s svetom in pa v zvezi z državami članicami. Države članice in komisija pa potem na tem gradita. Če pa ni možnosti za poročilo na lasno pobudo, medtem ko še vedno čakamo na odgovor, lahko zapišemo resolucijo odbora, lahko pa napišemo tudi pismo. To, da še vedno upamo, da bomo dobili poročilo na lasno pobudo ali pa pismo. Kar se tiče časovnice najkasneje sredi januarja bi eh, imeli osnutek poročila in to bi potem konec januarja predstavili ekono. To pa bi nas potem pripeljalo do tega, da bi enkrat aprila glasovali na plenarnem zasedanju. Izziv je sledeč. Jean-Paul Gosses, je tudi napisal poročilo in počakati moramo videti, kako on v svojem poročilu eh, dopolnjuje uredbo. Jaz pa bi predlagala, da se Ekon ukvarja še z določenimi dodatnimi zadevami. Imeli smo že srečanje s kolegi iz Evropske komisije in ti poznajo poročilo GOSES in se zavedajo vseh sprememb in jasno so dajali, da bodo tudi dopolnili sedanjo uh, uredbo v smislu vseh novosti, ki jih je uvedel parlament eh, preko poročila GOSES. Pa vendarle upamo, da bodo vključili tudi nekatere nove točke, ki bodo izšle iz eh, mojega dela in pa iz dela porčevalcev v senci. Kar pa se tiče poročila GOSES, kaj se nam zdi pomembno? je to, da imamo eh, enake možnosti za države članice evroobmočja in države nečlanice. Potem pa gre tukaj še za prilagoditev makroekonomskega prilagoditvenega programa. Ta bo namreč nadomestil številne nadzorne korake, zato je to zelo pomembno. Pričakujemo tudi, da bo prišlo do prilagoditev v zvezi s Eh, okrepljenega nadzora, v zvezi z okrepljenim nadzorom, torej države bodo prejele pomoč in pa tudi kar se tiče odgovornosti in preglednosti. se bo okrepila vloga ikona in komisija nas bo obveščala o postopku Potem pa so tukaj še manjše stvari, ki so povezane s celotnim postopkom in eh, vse to bo dopolnil parlament preko poročila GOSES. Potem pa je tukaj še nekaj stvari, ki bi jih rada vključila v svoje mnenje k temu poročilu. Naprimer, eh, nekatere upredelitve niso povsem jasne zlasti kar se tiče prehoda med različnimi instrumenti in pa eh, kar se tiče pogojev. Morda bi morali razmisliti tudi o potrebi potem, da bi države članice, ki niso članice evroobmočja, zaprosile za dovoljenje od komisije, ko uh, gre za posojilo eh, VMF-ja. Potem pa imamo tukaj še nekaj točk v zvezi z proporcionalnostjo in tako naprej. Je pa tukaj še ena velika stvar, kateri ne moramo spremeniti, to vem, ampak morda bi morali to poudariti kot problem. In sicer možnost uporabiti možnost, da izrabimo to priložnost in za države nečlanice ustanovimo um, fiskalno točko vse na enem mestu, kar se tiče nadzora. Uh, To je povezano z dejstvom, da se bodo države ne članice pridružile oziroma da se bodo udeležile mehanizma, enot, enotnega mehanizma nadzora. In torej podpora backstop, podpora. Eh, upam, da bomo to v prihodnosti vključili. Problem je, da raven finančne pomoči ni eh, enaka, kajti ta pomoč sedaj temeli na evropskem proračunu in tukaj gre za 50 do 60 milijard evrov, medtem ko smo za dokapitalizacijo bank bomo za dokapitalizacijo bank potrebovali več denarja. Torej obstajajo težave in omejitve. Ampak eh, morali bi sprejeti pogodbo ESM, če bi želeli omogočiti, da države ne članice prisvajo k ESM-u in da se eh, udeležijo eh, dela dokapitalizacije bank. Moramo iskati tudi druge opcije. Imamo tudi opcijo, da bi ustvarili nov sklad preko medvladne pogodbe. To smo storili naprimer pri ESM-u. Potem pa so tukaj še določene druge stvari, ki jih bom vključila v svoje poročilo. Imeli smo že prvo srečanje poročevalcev in upam, da bomo januarja tako daleč, da bomo to hitro obdelali, prali usporedno za poročilom Gosis. Hvala. Okay, thank you very much. Uh... Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci. Sabin. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da lahko rečemo nekaj besed v zvezi s tem. Podpiram predlog poročevalke, da bi izdelali eh, poročilo na lastno pobudo ali pa vsaj resolucijo po teh razpravam lahko povem, da se strinjam sa poročevalko. V kontekstu finančne in gospodarske krize države, ki niso članice evro območja, sedaj imajo na voljo več finančnih instrumentov. In mislim, da je to lahko pomemben korak naprej, kajti sedaj imajo na voljo finančno podporo. In eh, to finančno podporo je treba izboljšati. Kar se tiče ravni pomoči, kar je omenila že poročevalka, mislim, da je dobro, da ostanemo pri 50 milijardah, da tega zneska ne spreminjamo. Ne pa povdarim nekaj, ker želimo uskladiti pogoje in postopke, ki veljajo za finančno pomoč za države članice evroobmočja, za pogoje, ki veljajo za države nečlanice, mislim, da bi morali imeti vsaj enake kreditne linije. Vem, da je to nemogoče, ker je to zadeva politične narave, ampak želel sem to izpostaviti in morda bi lahko raziskali ali bi e, našli lahko pravno rešitev za to. Sedaj čakamo na časovnico, kajti soočamo se z omejitvami, imeli bomo na koncu eh, poročilo na lasno pobudo ali pa resolucijo. Ampak mislim, da bo to na koncu dobro poročilo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Oli Šmit v imenu Alde. Hvala lepa, gospa predsednica, in zahvaljujem se Danuti Hübner. Prvo srečanje smo že imeli in jaz sem se veliko naučil na tem sestanku tako kot to deje komisija. Spremembo te uredbe pozdravljamo. Strinjam se s mnenjem Danute Hübner, namreč, da bi morali poenotiti a, a, pomoč za države članice evrov območja in za države nečlanice. Mislim, da je to pomembno čeprav sem sam zelo za to, da se moja država priključi evroomočju. Morda nam bo sicer uspelo samim, ampak mislim, da je ta instrument pomemben o tej gospodarski krizi. Včasih si mislim, da moja vlada, ki jo sicer podpiram, preveč misli, da je moja država otok v Evropi ki, eh, eh, se, ki ga nič ne dotakne, kar se dogaja v Evropi. Ampak mislim, da ni res, kaj ti eh, izkazalo se je, da ni nihče zaščiten, ko se bliža tsunami. Okrepiti moramo torej koordinacijo in seveda moramo razmisliti tudi o tem, kaj se dogaja v drugih poročilih tega odbora. Mislim, da to moramo storiti potrebujemo sodoben instrument, prožen instrument. In sicer v tem smislu, kot je bilo to že omenjeno. Mislim, da moramo izboljšati preglednost, odgovornost tega odbora in pa celotnega Evropskega parlamenta. Torej, podpiram uvedbo teh dveh novih kreditnih linij in pa vlogo parlamenta in pa Evropskega nadzornega organa in Evropske centralne banke. Mislim, da bo to celotni sistem okrepilo. Morda pa en element manjka. Predlog uredbe um, spregleda uh, vlogo parlamenta pri proračunskem nadzoru. Komisija si bo izposodila denar na kapitalskih trgih zato pa bo jamčil proračun Evropske unije. Proračun bo torej jamstvenik, ampak Evropski parlament nima besede pri odobritvi ali uh, posojila ali pa pri izplačilu denarja državam članicam. Če prihaja do napak pri um, vračanju, potem bo moral proračun pokriti stroške. In to bi vodilo k temu, da bi Eh, se moral povečati proračun Evropske unije in da bi morali biti prispevke držav članic eh, toliko višji. Zato mislim, da moramo o tem razmisliti. Mislim, da moramo odgovoriti na dve vprašanje. Prveč, uloga Evropskega parlamenta pri odobitvi posojila ali pa kreditnih linij. Mislim, da mora dobiti Evropske parlamenta nadzorno vlogo pri proračunu, ko gre za dajanje pomoči in pa ko gre za dajanje denarja in drugič, kakšen bo vpliv na proračune držav članic. Tudi s tem vprašanjem se moramo odločno ukvarjati v mnenju. In upam, da bomo našli dobre odgovore. Sicer pa se strinjam s pogledi poročevalke. Mislim, da ko imamo Danuto Hibner, smo v dobrih rokah. Hvala lepa. Sven, boš spregovoril v imenu zelenih? Da. Rad bi opra, opravičil Ivo Žuli, poročevalko v senci. Osebno je bila zelo vključena pri reševanju krize v Islandiji. Obstajajo podobnosti tudi zunaj Evropske unije. Upam, da uh, bomo lahko črpali iz njene modrosti. Najprej bi se rad zahvalil Daniti Hübner, Danuti Hübner za, za srečanje s poročevalci v senci v zvezi s tem. Upamo, da bomo nadaljevali v dobrem duhu sodelovanja. Razumemo in podpiramo tudi pripravljenost za to, da se vključijo vsi dosežki iz eh, poročila GOSES. Številni naši pomisliki se že odražajo v tem poročilu, kar se tiče naprimer demokratičnega nadzora in pa kar se tiče socialne pravičnosti pri pogojenosti um, zadevnih programov. Mislim, da je pomembno izkoristiti ta trenutek za to, da si odkrito pogledamo položaj v državah vzhodne Evrope. Te države so že prejele nekatere teh sredstev. Nekatere teh držav so dobri učenci v evrokrizi. Pogosto pa pozabimo na trpljenje ljudi, ki spremlja stabilizacijo makroekonomskega položaja. Številni ljudje so morali zapustiti svoje domove brezposelnost in revščina pa rasteta. Zato je pomembno, da si odkrito in pošteno pogledamo eh, položaje v teh državah. Treba pa je razmisliti tudi o socialnih posledicah programov. Treba pa je izdelati tudi ekonomsko analizo zadevnih programov. Mislimo, da je pomembno še sledeče. Treba je razmisliti o postopkovnih vidikih tega poročila. Kot ste dejali, gospa predsednica, to temelji na členu 352. In najprej imamo poročilo INI, zato da imamo vzvod v zvezi s svetom in komisijo. Odpira se tudi vprašanje, kako bomo zagotovili, da bosta povsem upoštevala naše želje. In morda bi bilo primerno, da bi tudi dobila besedo in pojasnila, kako bodo to upoštevali. Mislim, da bi si morali pogledati tudi naša notranja pravila, kako bomo to obravnavali. Kajti, če si pogledamo položaj, potem bomo dobili več predlogov eh, temeleč na členu 352. In večje, ko bodo omejitve pogodbe, težje bo, oziroma težje bo spreminjati pogodbo, več bomo dobili na podlagi 352. Eh, in eh, na tej podlagi naše stališče ni nujno najmočnejše. Zato predlagam poročevalki, da vključi še nekaj o fiskalni pomoči v okviru skupnega bančnega nadzora mislim, da je zelo pomembno razpravljati o tem v okviru tega poročila. V krizi smo uporabljali sistem za to, da bi stabilizirali vlade in morda bi lahko iste sistem uporabili za to, da bi pomagali direktni dokapitalizaciji bank. Mislim, da ni pravnih ovir za to. Zato bi lahko morda delali na podlagah, ki smo jih zbrali pri zadevnih programih in lahko bi ustvarili tudi skupno pomoč. In končno. Za parlament je demokratični nadzor nad državami, kjer se izvajajo programi, zelo pomemben. To smo, izdele, to smo podarili tudi v poročilu GOSIS kritičnega pomena je tudi to, da je ekon pre, eh, preobremenjen. Morda si nismo dovolj natančno pogledali, kaj se je dogajalo v Latviji, v Romuniji in tako naprej. Poslali smo tja nekaj delegacij, ampak temu se nismo dovolj posvetili. Tam smo videli nekatere probleme, ki pa so bili neposredna posledica finančne krize v kombinaciji z lokalnimi faktorji. Zato mislim, da bi poročilo lahko služilo tudi temu, da bi razmislili o tem, kaj želimo storiti v odboru v zvezi s tem. Toliko z moje strani za enkrat in hvala lepa še enkrat poročevalki za dobro sodelovanje. Hvala lepa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 Naš namen je bil trojni. Prvič je, ta, je bil ta, da bi izboljšali varnostno mrežo za države nečlanice evroobmočja, tako da smo posodobili sistem in da smo vključili napredek, naprimer več prožnosti pri operacijah posojil in pa kreditne linije. Okrepili pa smo nadzor. Vključili smo naprimer nadzor nad programi, to je sedaj vključeno besedilo. In tretjič, poenostavili smo eh, administracijo v državah eh, prejemnicah. Ta predlog je bil sprejet julija. Torej, preden je vaša skupščina oziroma preden je eh, parlament obravnaval poročilo GOSES, zelo smo zavezani k temu, da bi zagotovili, da vključimo tudi predloge sprememb k poročilu GOSES. Seveda, če bo dvojček sprejet. To je za nas pomemben dejavnik. Kar pa se tiče dokapitalizacije. Kot je omenila vaša pročevalka, moram podariti sledeče. Imeli smo težave, da bi dobili instrument neposredne dokapitalizacije pri podpori za bilančne težave. Problem je bil finančne narave. Ko vlagamo v lastna sredstva, je to mnogo bolj tvegano, kot pa, ko dajemo posojila državam članicam. To je težava že v okviru ESM. Sam pripravljam ta instrument. in eh, tukaj gre za velika kreditna tveganja. Torej, ker je tukaj proračun Evropske unije tisti, ki predstavlja jamstvo oziroma ki zagotavlja pomoč, kot je dejal Ole Smith, Eh, je možno to, da bo proračun Evropske unije izpostavljen tveganju negativne zaznave se strani eh, eh, bonitetnih agencij in te bi lahko potem znižile oceno Evropske unije, razen če bi šlo tukaj za zelo umajeno uporabo. Torej, če bi šlo tukaj za direktno dokapitalizacijo. Torej, razmislili bomo o vseh možnostih za poročevalko. Imamo pa eno možnost v ISM-u, e ki pa tukaj ni poudarjena in, tukaj je posoj, in to je posojilo za dokapitalizacijo. In to bi povzročalo manj težav. Imeli smo dobro srečanje s vašo poročevalko in pripravljeni smo nadaljevati s tem dobrim sodelovanjem ne glede na to, da tukaj ne gre za soodločanje, ampak želimo nadaljevati za dobrim sodelovanjem, tako kar se tiče tega besedila, kot kar se tiče drugega poročila. Hvala. Um, ja, ja, Sven, seveda lahko se priglasiš, ja, če imamo še dovolj časa. Se mi je razmišljanje komisije zdelo kar zanimivo. Dve hitri vprašanji bi imel, če sem vas pravilno razumel. Čemu smo trenutno priča v okviru ESM-a? So prizadevanja, da bi pravno ločili obe obliki tvegan. To je morda tudi ena možnost eh, pri tem projektu, tako da če bi imeli dva različna subjekta, bi se lahko izognili temu, da bi prišlo do okužbe pri bolj treganem delu posojila primerjavi z drugim. Tako da se mi ne zdi, da je ta argument ustrezen, zakaj se tega instrumenta ne bi poslužili. Morda sicer politično ne bi bili na tem vsi navdušeni, ampak eh, če ste del skupnega bančnega nadzora, bi morali imeti tudi skupno podporo, ker drugače drugače, bomo ponovno zagotovili neenakost, ki bo del tega sistema. Morda potem ne bi v končni fazi oblikovali dobre pogoje in vsi ne bi mogli konkurirati pod enakimi pogoji. Tako da, če smo tukaj negativni, me zanima, kaj pa je potem alternativa, ali si lahko predstavljate pravno ločitev, to je ena zadeva. Drugič, zanima me tudi tole. Kaj ste mislili, ko ste rekli, da boste upoštevali naše delo, če eh, se potem ta dvojček sprejme? To pogojevanje, lahko povem, je nekaj, kar je dokaj neobičajno. In zato bi se vprašal naslednjem. Ali lahko oblikujemo pogoje, s katerimi bi pogojevali. Vi bi lahko seveda lahko namignili, da Evropski parlament vlaga podobna prizadevanja, ampak ponovno moramo meniti duh sodelovanja na številnih področjih. Ne vem, če bo to takšen duh pomagal k dobri, dobremu sprejeti zakonodajnega procesa. Ja, da bo zadeva jasna, bom začel pri vašem zadnjem vprašanju. Ja, verjetno smo mnogi, ki smo eh, tukaj veliko vložili eh, v ta projekt in bili bi razočarani, če bi se to delo izgubilo in ne bi želel, da bi si vi tako zadeve razlagali. Tako da tudi komisija bi tako imela boljše pogoje, da bi eh, svet prepričala in eh, prodala ta projekt, tudi če bi to Evropski parlament sprejel in bi bila zadeva pravno zrela. Potem pa, ko se sedaj navežem na vaši začetni vprašanji. In ponovno ne želim nikakor prejudicirati dejstvo, da bomo pozovanje vaših predlogov eh, sprememb v to besedilo pozdravili. Gospod eh, Grigolt, nikakor ne želim, da bi me napačno razumeli, to bomo storili. Res skušamo poiskati možnost, da bi pravno ločili obe zadevi, recimo, da bi imeli tudi tako imenovanje SPV V tem trenutku popolnoma iskren bom, še nismo našli ustrezne rešitve, ne da bi ponovno govorili o zmožnosti zadolževanja. Še vedno eh, delamo z našimi kolegi, ampak tehnično je to težko. Bonitetne agencije uporabijo pravzaprav tu stopnjo nezmožnosti odplačevanja dolgov v primerjavi z naložbami, ki je blizu ena in ravno zato je to vzvodje tako pomembno. Mi se želimo pravzaprav izogniti podobnemu učinku pri plačilni bilanci. In ne vem, ali bomo lahko tukaj našli čarobno rešitev, ne da bi se pri tem izpostavili velikemu tveganju in do sedaj tega še nismo uspeli storiti. Potem, ko govorimo o podpori v okviru ESM-a? Ja, to je nedvomno ključno vprašanje. To je pomembno za tiste države, za katere se pričakuje, eh, da bodo eh, del prihodnjega reševalnega sklada, ki ga bomo oblikovali v prihodnjih letih. In zato bi morali podporo zagotoviti, ker tukaj ne moremo zagotoviti instrumente v okviru ESM-a, ker te države potem niso članice države evroobmoče. Več možnosti bi lahko tukaj pripravili, recimo poleg ESM-a e poleg reševalnega sklada bi lahko oblikovali posebne sklade in um, to je ena možnost, da pa smo odprti tudi za druge predloge, ker smo, kot sem že rekel, še v zgodnji fazi premisleka. Dobro. Danute ob koncu. Jaz samo na kratko. Hvala vsem, ki ste prispevali k razpravi. Upam, da bomo imeli vsebinsko bogato poročilo in ko govorimo o tem, da smo sedaj v zgodnji fazi, smo pravzaprav lahko inovativni, lahko služimo kot ver navdiha za ostale institucije. To je lahko samo nekakšen razmislek, morda še teh dokončnih rešitev. Ni, ko pa govorimo o fiskalni podpori in tudi, ko govorimo o dokapitalizaciji bank, ker. Uh, če pravilno razumem, bodo ti reševalni skladi organizirali na nacionalni ravni, ampak govorimo o dokapitalizaciji bank in podporu. Ki je povezana s tem, mislim, da je to vprašanje nedvomno bistveno v tem trenutku zakaj še vedno smo izpostavljeni številnim tveganjem v bančnem sektorju, predvsem, ko bomo uvedli SSM v določenih eh, državah, kjer je eh, veliko podružnic, veliko je tveganj, eh, veliko je negotovosti, ker imamo pravka z dvema kategorijama bančnega sektora, namreč Eno bodo nadzirali institucije na vrhovni ravni, na evropski ravni, potem pa bomo imeli drugo kategorijo bank, ki temu nadzoru ne bo podvržena. Tako da ne bomo tukaj veliko tveganja, zato moramo o tem predhodno razmisliti in to bomo z veseljem storili tudi v prihodnosti potem morebitne spremembe, ko govorimo o pogodbah, ko govorimo o SM-u, ko govorimo o kapitalu, ki ga bodo sodelujoče države vplačale in na podlagi tega bodo lahko potem tudi izkoristile ta sredstva pri dokapitalizaciji bank kot podporo. To je sicer možno, ampak to je težko zaradi pravnih razlogov, kar pomeni, da bomo se morali ponovno vrniti na začetek in spremeniti postopek. Razumem pa, da je druga možnost pri tem instrumentu, ampak tudi tu tukaj imamo težave zaradi financiranja in eh, to je resen in velik problem, ki se mu bomo ravno tako morali posvetiti. Namreč, eh, kako bomo to financirali, iz kje bomo debili denar. Ampak eh, še ena možnost je, da imamo dodatne možnosti zbiranja kapitala, morda bi lahko tudi mednarodni denarni sklad prispeval denar, ne vem. Morda bi bilo dobro, da bi oblikovali nekakšno rešitev, da bi izbrali vsaj določeno usmeritev. Mislim pa, da rešitev je nedvomno potrebna. In to mislim, da je danes bistveno. Tako da bomo še oblikovali eh, to poročilo do konca, videli bomo, ali je ta pravna ločitev sploh možna, da ne bomo imeli to eh, dvosmernost, da bomo na nek način zmanjšali breme za evropski proračun. To je nedvomno možnost. Ampak ne bom se zdaj spuščala v podrobnosti. Hvala vsem, ker upam, da bomo ob koncu portfela zagotovili to dobro sodelovanje. Potem pa tudi vprašanje za našo predsednico. Vem, da je težko zagotoviti dvorano, si dobiti časovni okvir, ampak poročilo in upam, da bomo lahko pravzaprav poiskali rešitev tudi v povezavi s tem poročilom. Hvala hvala. Hvala, Danute. Ja, ko se bomo predsedniki odborov sestali naslednjič v okviru konference, bomo poiskali, upam, da rešitev. Predlagala bi, da začneš z delom, da začneš pripravljati poročilo. Videli bomo, ali uh, bo to rezolucija ali pa ini. Bomo videli. Vsebinski vidiki so tukaj pomembni ampak eh, jasno je, da se bomo morali pogovoriti tudi s koordinatorji in videli bomo, kakšne bodo posledice, predvsem, ko govorimo o poročilih na lasno pobudo. V tem trenutku ti ne morem zagotoviti odgovora, ampak temu se bomo nedvomno posvetili. Časovnice še ni, vsaj v tem trenutku še ne. Ampak poročevalka in eh, poročevalci v senci bodo začeli z delom, z usklajevanji. Predlagam, eh, da nadaljujete in upam, da bomo čim prej dobili besedilo in videli bomo tudi, kaj bo s časovnico. Se pravi, čujem, ker nisem bila dovolj jasna, ampak eh, razmere so nehvaležne, ker je veliko dela in vedno smo prebremenjeni. Veliko pobud imamo, veliko poročil na lasno pobudo toliko, kar zdaj to točko na dnevnem redu. Sedaj pa sedma točka. To so poravnave vrednostnih papirjev v Evropski uniji, centralne depotne družbe. Lahko povem, da skoraj da ne zamujamo. S tem ne bi začeli ob 9.40, pa tudi to je okviren čas. Sedaj bomo obravnavali predloge sprememb. Besedo bom dala poročevalki Kay Swinburne, izvoli. Hvala, predsedujoča. Sicer bom zelo kratka v uvodni izjavi, kar lahko povem, eh, da so se poročevalci Senci in ekipa v Štrasburgu dobro sestali, da je bila razprava tvorna. Pripravila sem kompromisno besedilo, predvsem so tukaj tehnični predlogi sprememb in eh, zato bodo podrobnosti se obnesle v praksi, ampak eh, prejšnji teden sem pripravila tudi možno podlago za dogovor v okviru političnih eh, skupin, kar zadeva izdajo licenc za banke in tudi kaj bi lahko naredili, da bi notranji trg deloval, da bi zmanjšali tveganja, ampak da bi omogočili tudi vstop novim subjektom na trgu. In to besedilo sedaj pripravljamo in upam, da pročevalci v senci sedaj razmišljajo o tem, ali bodo vse politične skupine zadovoljne s tem besedilom ali ne. Morda je to področje, kjer bodo pričevalci v senci povedali svoje mnenje, ker smo prejšnji teden v Štrasburku začeli z razpravo. Tukaj bom naredila piko, ker kot sem že rekla, so vsi besedilo dobili, tako da sedaj. Bilo dobro, da prisluhnem stališčem pročevalca v senci, ker smo imeli zelo dobro in tvorno razpravo prejšnji teden. Dobro. Začeli bomo z ELS. Herbert Dorfman. To se tudi prenaša prek spleta. Ampak opozoriti vas moram, da tisti, ki poslušajo to prek interneta, ne vedo, kakšen je dokument. Zato bi bilo dobro, da ob koncu razprave izluščimo te predloge in da povemo, zakaj gre. Hvala, predsednica. Ja, pravzaprav mislim da se celotna razprava osredotoča na 52. člen. Zakaj gre? Gre za obliko bančnih storitev, torej kakšne storitve naj bi bile zagotovljene tudi v okviru centralne depotne družbe in katere storitve bi lahko te opravljale. In mislim, da kar zadeva predlog iz preteklega tedna, se mi zdi, da gre ta predlog načeloma v pravo smer. Mislim, da bi morali upraviti takšno ureditev, ki bi izhajala iz tega, da bi prišlo določevanje med bančnimi storitvami na eni strani in storitvami, ki jih opravljajo centralne depotne družbe. Ko pa govorimo o izjemi, tudi to bi morali predvideti ampak imeti bi morali zelo jasen postopek odobritve na evropski ravni. Torej, če bi centralna depotna družba zagotovila tudi bančne storitve in če bi bilo to del poslovanja kot osnovne dejavnosti, bi morali tudi imeti možnost, eh, da bi ta sistem bil zagotovljen na evropski ravni in da bi tukaj imeli enake konkurenčne pogoje za vse. Kaj to pomeni? države članice, kjer bi centralna depotna družba opravljala bančne storitve, bi bile ravno tako vključene v ta proces izdajanja dovoljenj in tudi komisija bi to morala pripraviti. In ESMA bi morala tukaj imeti zadnjo besedo. Torej, to je pomemben element. In samo takrat mislim, da bi zagotovili ustrezno neodvisnost centralne depotne družbe v tem primeru. Potem, če centralna depotna družba sprejme odločitev, da ponudi ločene modele, torej da ustanovi lastno banko, kjer bi se bančne storitve upravljale, potem se mi zdi, da bi bilo pametno, če bi tudi ti subjekti imeli v popolnosti bančno licenco. Mislim pa tudi, če bomo še naprej pripravljali kompromis, bi potem vsaj naša politična skupina bila pripravljena poiskati takšno rešitev, ki bi jo lahko podprli. Potem še nekaj besed, kar zadeva preostanek besedila, torej nimamo samo pravka z 52. členom. Kar nekaj predlogov sprememb smo pripravili, ko govorimo o skandinavskem modelu centralne depotne družbe. Mislim, da je ta model smiselen. To je ta model centralne depotne družbe, ki deluje in dobro bi bilo, da bi ga upoštevali, ker se izogne tveganju, kar zagotovi eh, večjo preglednost, zagotovi tudi boljšo storitev eh, za vse stranke. In mislim, da je to prava smer pri predlogih sprememb. In ob koncu še tole. Torej povezava med centralnimi depotnimi družbami v različnih državah članicah. Evropska komisija ni tukaj zagotovila ustrezne rešitev, torej te vse povezave, ki bi se lahko spostavile med centralnimi depotnimi družbami, naj bi se odobrile. Nam pa se zdi, da bi te povezave odobrili samo v primeru, če so te povezave interoperabilne, da so dokaj enostavne, da bi jih lahko spremljali. Drugače pa bi to morali izključiti. To mislim, da so bistveni podarki v razpravi. Hvala. Antolin Sančes, predsedo. Najlepša hvala, predsednica. Najprej se zahvaljujem poročevalki za duh sodelovanja, v katerem je vse čas delala. Eh, imeli smo že prvo izmenjavo mnen in Tam smo razpravljali tudi o kompromisih. Eh, delali smo zelo konstruktivno za to, da bi dosegli rezultate. In šlo je za to, da se okrepi centralne depotne družbe kot neke tržne eh, entitete oziroma tržno infrastrukturo. Treba je ustanoviti nek okvir, ki bo Eh, zanesljiv, pa tudi transparenten in učinkovit. In jasno je treba opredeliti razliko med tem, kaj so eh, nujne oziroma bistvene storitve in pa pomožne storitve. Pri storitvah je treba govoriti o tem, ali gre za neko bistveno storitev neke centralne depotne družbe ali pa za dopolnilno, kajti te dopolnile storitve opravljajo drugačne naloge. In tako se bomo izognili problemom pri delovanju infrastrukture. Treba je zagotoviti tudi to ločevanje in pa zagotoviti je treba dovolj časa za prilagoditev eh, tistih operaterjev, ki že delujejo v trenutnih okoliščinah. Tako bomo lahko dobili najboljši rezultat. To je torej linija, ki jo predlagamo. Mi predlagamo, da gremo po tej poti pri pripravi kompromisov. Želimo tudi zagotoviti ne samo uh, stališče in pa uh, zagotavljanje pravic uh, vlagateljev, ampak oziroma vlagateljev in pa deležnikov, ampak tudi končnih vlagateljev. Treba je upoštevati tehnične standarde in uh, tudi projekt T2S, ki bo zdaj uveden. Eh, postopke je treba standardizirati, kajti gre za tržno infrastrukturo in tukaj mora obstajati možnost odprtih postopkov, tako da ne bo prihajalo do diskriminacije in podobnih kršitev treba zagotoviti tudi ustrezno fleksibilnost, ko gre za majhna in srednja podjetja. Zagotoviti pa je treba tudi uh, izpolnjevanje eh, kriterijev in to v kar najkrajšem možnem času. V Strasburu smo imeli izmenjavo mnen, uh, dobro smo sodelovali in upam, da bomo lahko tako tudi nadaljevali, dokler ne dosežemo zadovoljivega rezultata. Hvala. Um, okay, thank you very much. Um... Hvala. Sama sem pročevalka v senci v imenu politične skupine Alde, tako da si bom kar predala besedo. Sedaj bom govorila kot pročevalka v senci. V naši politični skupini imamo raznolika mnenja. To velja vedno, ko obravnavaš podobna vprašanja. Namreč, ker vedno, ko pogledaš določene zadeve, lahko bliskovito spremeniš svoje mnenje, ampak ko govorimo o odstopanju strani komisije, ki eh, pravi, da bi ločili bančne osnovne in dopolnilne storitve, je po našem mnenju nekaj, kar ni dober pristop. In ravno zato eh, smo se tej rešitvi odpovedali. Potem tudi vprašanje, ali eh, naj bi tukaj CDD imeli bančno licenco, predvsem, ko govorimo o mednarodni licenci in to obravnavali povezavi s tveganji, šele nas morate prepričati, da je to prava pot, da se tveganja dejansko zmanjšajo. Tako da mislim, da je potrebno praviti dodatne ocene, bolje se moramo pripraviti, če ne bi se dejansko spustili po tej poti. Želim povedati naslednje. Zadeve bomo še vedno obravnavali, mislim pa, da v tej fazi to ni dobra rešitev. Ampak kot tudi ostali kolegi želimo poskrbeti, da če naj bodo CDD-ji še naprej opravljali osnovne bančne storitve, tudi poravnavi storitev, eh, morajo izpolnjevati zelo stroga bonitetna pravila in tudi oporočati treznemu nadzornemu organu, tako da če pride pri eh, poravnavi do določenih težav, mora ta sistem še naprej dobro delovati. Tako da, ko govorimo o bonitetnih zahtevah, mislim, da moramo tukaj predvsem spoštovati eh, spoštovati direktivo CDR4, ki predvideva ustrezne mehanizme reševanja, kar pomeni, da moramo spoštovati rešitve iz direktive o kriznem upravljanju, potem eh, tudi likvidnostna tveganja moramo upoštevati, tudi eh, likvidnostne eh, določene težave, ki se pojavijo čez dan. niste me prepričali, da postopek odobritve za rešitev 1 plus 2 je nekaj, kar ni konkurenčno, če upoštevamo eh, samo tudi lasniško strukturo tega subjekta. Ker zdi se, da mnogi že imajo eh, svoje interese, ne glede na to, kakšno rešitev bomo sprejeli in se razmere ne bodo izboljšale. Ampak eh, zanima me, oblikovati simetrično rešitev, tako da bi imeli določen subjekt z omejenimi bančnimi storitvami, ki bi lahko zaprosil za licenco za bančne storitve. To je morda preveč teoretično, ampak mislim, da bi se morali temu izogniti ker eh, to ne bo diskriminatorno, ker ne moreš imeti eh, samo enostranske rešitve, moraš imeti dvostransko rešitev in se tako izogniti tej diskriminaciji. Mislim, da je ta preglednost bistvena in tako bomo poskrbeli za bistvo. Potem sedmi člen, tudi določena disciplina pri poravnavi. Prožnost je treba zagotoviti v tem novem režimu. Ne smemo imeti določene nepričakovane posledice na trgih Evropske unije ne eh, želimo si zagotoviti tega, da mala in srednje podjetja se ne bodo posluševala teh kapitalskih instrumentov, eh, ker ne bomo zagotovili ustrezno raven tveganja. Tudi pri kritnem odkupu in slabo bi bilo, če bi mala in srednja podjetja odvrnili od tega, da gredo na kapitalske trge, ker imajo tudi banke velike težave pri zagotavljanju posojil. Tako da Zagotoviti moramo tako rast eh, trgov MSP-jev in eh, to moramo izuzeti iz eh, predloga komisije. Morda bi pristojni organ lahko bil pristojen za določene nadzorne mehanizme, ampak mislim, da moramo vsekakor spodbujati in ohranjati likvidnost na tem področju. Seveda res je, da ko govorimo o zavarovanjih MSP-jev in tudi o manj likvidnostnih zavarovanjih, to je nekaj, eh, kar pravzaprav ni enakomerno razporejeno znotraj življenjskega cikla, ampak investitorji morajo biti tisti, ki bodo menili, da je to privlačno za oba sektorja in trgom eh, moramo to omogočiti. Ne želimo pravzaprav, kar zdeva pregledno, zagotoviti slabe rešitve, da bodo sedaj te rešitve manj pregledne, kot so bile v preteklosti. Tako da bi bilo dobro, da bi zagotovili podporo za en režim, ampak zagotoviti moramo ustrezne rešitve za obe področji. Tako da moramo poiskati rešitve tudi za tiste instrumente, ki so manj likvidni. Potem govorimo o bančnih eh, licencah in eh, členi 44a in 52a. Ko govorimo o direktivi MIFID, tukaj naj bi zagotovili konkurenčne storitve v potrkovalnih storitvah, kar pomeni, da ko zagotovimo licenco, to ne pomeni, eh, da potem za ostale tržne subjekte teh konkurenčnih pogojev ne bi zagotovili. Še vedno moramo imeti ustrezne mehanizme nadzora in poročanje komisiji. Ne smemo zagotoviti izkrivljanje konkurence, ne smemo imeti negativnih posledic za notranji trg, ker če bomo to storili, bo prišlo do težav pri sistemski infrastrukturi in verjetno bo potrebnih več jamstev strani davkoplačevalcev in to je pravzaprav napačna rešitev, to smer si ne želimo. Ker če se bo to zgodilo, bo morala komisija poseči in bo morala pripraviti dodatne zakonodajne predloge. Potem člen 33 mislim, da je dobro, ko centralne depotne eh, družbe igrajo vlogo pri zavarovanju, bi bilo dobro, da lahko tudi zberejo te informacije, da jih eh, predajo organom, kot so ESMA, ECB, EBA. Vem, da trenutno poteka delo eh, pri trgovanju teh instrumentov, ampak te informacije so na voljo in meni se zdi, da je to dobra rešitev. In potem tudi, da naj bi imeli globalno identiteto, mislim, da bi bilo dobro, da bi ti subjekti skupaj z pristojnimi organi lahko pripravili eh, skupne standarde poročanja in bi tako zagotovili ustrezne transakcije. In to delo že poteka, na kar sem tudi opozorila. Potem drugi člen želimo spodbuditi te subjekte, da bi bila ta komunikacija pregledna in eh, tako bi pravzaprav zmanjšali ovire eh, pri dostopu, lahko bi pravzaprav zagotovili drugim subjektom, da bi vstopili na trg in da bi bila infrastruktura ustrezna. Toliko mislim, eh, da sem zobjela vse pomembne točke. Sicer včasih sem v trialogu in delam na daljavo. Hvala za razumevanje, ker vedno ne morem biti prisotna v tem procesu. Žan Pol Base v imenu zelenih je naslednji. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil poročevalki, ker smo zaradi njenih prizadevanj na dobri poti in bo verjetno dogovor ustrezen. Popolnosti se strinjamo s poročilom, ker zadeva splošne povdarke, ampak z eno stvarjo se ne strinjamo in zdi se nam, da je to pomembna točka. To je znameniti 52. člen in vprašanje, kako jasno in učinkovito ločiti dejavnosti, s katerimi reguliramo bančne storitve, s čimer naj bi se izognili eh, temu, eh, da bi prišlo do prenosa tvegan pri bančnih storitev in bi potem s tem ogrozili delovanje centralnih depotnih družb. Lahko bi prišlo do širjenja tveganja, do okužbe, vsi se tega zelo dobro zavedamo in lahko bi prišlo do katastrofalnih posledic. Gospa Swinburne nam je rekla, da želi pravzaprav jasno ločiti obi področji in oblikovati nekakšen požarni zid, ampak kompromis, ki ste ga oblikovali v tej fazi, je vsaj po našem mnenju še vedno neustrezen, ni dovolj jasen. In v določenih primerjih uh, eh, ohranjate obe rešitvi, torej ločevanje in neločevanje, tako da je ta rešitev še vedno preveč kompleksna. In ravno zato se nam zdi, da bi morali ohraniti načelo, ki pravi, da moramo obe aktivnosti jasno ločevati. Torej, ene dejavnosti bi predpisali, regulirali in potem bi imeli možnost, da dobiš tako imenovano omejeno bančno licenco. To je to načelo. Če lahko ohranimo to načelo, potem se lahko tudi govorimo o prehodnem obdobju, ki bi lahko bilo dve ali tri leta. Lahko bi imeli tudi začasna odstopanja, kar bi tem subjektom dalo možnost, eh, da se prilagodijo in da usvojijo nove določbe. Na kratko, naše stališče je jasno. Še naprej se bomo pogajali z gospo Swinburne o tej točki. Želimo, da bi se obe zadevi ločili, ampak smo prožni tako, kar zadeva vsebino, kot tudi kar zadeva časovnico. Hvala. Nikogar izguje ne vidim. Sarja Saji in Marjan Tyson. Še kdo želi besedo? Ne, Sari. Hvala, Šeren. Hvala poročevalki, ker je opravila dobro delo. Tudi sama podpiram stališče, da bi pravzaprav morali imeti enako obravnavo obeh subjektov, ampak tudi, ko govorimo o tem modelu, tukaj se strinjam z stališčem ELS-a ko je govoril o skandinavskem modelu, ki je veliko bolj pregleden, nedvomno. Učinkovito in optimalno rešitev bi morali zagovarjati. Tako da v predlogih sprememb eh, sem žela tukaj zagotoviti večjo raven ambicioznosti. Imamo enotno plačilno območje SEPO, in eh, isto bi morali zagotoviti tudi v okviru vrednostnih papirjev. Predlagala sem 128. predlog sprememb in tukaj sem rekla, da bi pri poravnavi vrednostnih papirjev morali zagotoviti isto rešitev in samo tako bo lahko notranji trg zaživel in deloval. Potrebujemo ustrezne standarde, potrebujemo interoperabilnost. Vsi subjekti bi morali spoštovati iste standarde, kot že velja za SEPO. Vsi subjekti bi morali biti povezani tako, da lahko kupiš ali pa prodaš vrednostne papirje tako na mednarodnem trgu, kot tudi v državi izvora. In kot sem že rekla v predlogu sprememb 1.3.1, investitor bi moral imeti možnost, da vlaga v vrednostne papirje v katerikoli državi članici Evropske unije. Zato predlagam, da po letu 2017 skrajšamo to obdobje na en poslovni dan, potem, ko se trgovanje izvrši, po letu 2020 pa bi to morali omejiti na isti poslovni dan, torej ta poravnava v realnem času je naš cilj za prihodnost. Ampak verjetno bi tako lahko veliko privrčevali, tudi preglednost bi zagotovili in ta bi se izboljšala. Tako da še enkrat hvala poročevalki in odprta sem za sodelovanje. Hvala, Marjen. Thank you, Vorzitr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 Tukaj se strinjam z vašim mnenjem glede tega. To je vse, kar sem želela povedati. Strinjam se z vami. Mislim, da ni razloga in tudi ne vem, ali me lahko kdo prepričal nasprotno. Ne vem, zakaj bi bila to edina možnost. Mislim, da lahko obe možnosti soobstojata, torej 1 plus 2 in 2 plus 2. Nekateri si želijo izbrati možnost 2 plus 2 in lahko bi si to izbrali. Mislim, da ni nobenega nasprotja med obima možnostima. Vsi bodo podvrženi strogim bonitetnim pogojem in to je treba zagotoviti. Predlog komisije nas vodi v uh, sistem 2 plus 2, pravijo, da bi bilo tako več eh, konkurenčnosti in manj tvegan. Eh, to so dobri razlogi, več konkurenčnosti, manj tveganja, vse to je potrebno, s tem se strinjam, ampak vprašanje je, ali je to, kar se zdaj predlaga, res prava pot, da to dosežemo. Tukaj sem vložila predlog spremembe. Mislim, da bi lahko oba modela obstajala istočasno in se izvajala paralelno. Mislim, da bi tudi ena plus dva, tudi tak model moral obstajati. Hvala. Se želi oglasiti komisija. Jennifer? Yes, thank you very much. Um... Najlepša hvala. Moje pripombe bodo zelo splošne, ker ne poznam še vseh podrobnosti gospe Swinburne, ko gre za ločevanje storitev CDS in pa bančnih storitev. Verjetno ne bo presenečenje za vas, eh, če vam povem, da želimo ločen model, ta bo najbolj varen, varnost je za nas najpomembnejša. Eh, potem pa komentar gospe Tyson, da bi oba sistema morala istočasno obstajati. Tukaj naj povem, da bi raje imeli eh, sistem, kjer bi eh, ločeni sistem bil pravilo, drugi model pa bolj izjema. Ta ločeni model prinaša bistvene prednosti. potem še komentarji, ki ste jih podali vi. Še na to bi se rada odzvala. Eh, obdobje kupovanja. Tukaj razumemo vaše razloge. Te so predstavili tudi številni poročevalci v senci in cenimo tudi to, da povdarjate potrebo po fleksibilnosti. Treba pa je regulirati konkretne izjeme, to pa je vedno težko. In take izjeme, težko bo najti take izjeme v zakonodaji. Lahko še raziščemo možnosti glede tega, kako bi za določene proizvode lahko podaljšali časovno obdobje naprimer nasprotna stranka, stranka prejemnica, bi se lahko odločila eh, glede na posamezni primer. Nekaj komentarjev je bilo tudi v zvezi s skandinavskim modelom in pa drugi modeli glede strukture omnibus. In podobno nekaj komentarjev je bilo v zvezi s tem. Rada bi vas opozorila na dejstvo, da eh, zdaj proučujemo zakonodajo glede, eh, glede vrednostnih papirjev. Treba si ogledati še druge kontekste in primere obravnavati posamično. Ne vem, ali bi bilo morda bolje eh, pri pobudju zakonodaji o vrednostnih papirjih. Eh, zauzeti nek bolj splošen pristop eh, in jih obravnavati horizontalno. Hvala. To bomo videli šele spomladi naslednje leto. Najlepša hvala. Zdaj pa spet dobi besedo Kej. Hvala in hvala vsem za pripombe. Mislim, da se vsi poročevalci, vsi in vsi in jaz kot poročevalka strinjamo, da bi uh, morali imeti ta model kot izjemo. Treba pa je tem, ki so zdaj na trgu, omogočiti, da si sami izberejo, uh, v kakšnem modelu bodo trgovali. To bo razprava, ki bo še potekala med nami v naslednjih tednih. Eh, ne med božičnimi počitnicami, ampak potem v, v novem letu. To bo pomembna razprava. In ker je komisija prepričana, da obstajajo koristi odločevanja, eh, mislim, da moramo imeti poglobljeno razpravo o tem. Eh, obstajajo različna mnenja tudi med skupinami, med ELS eh, e in zelenimi, naprimer. Skušali smo že vključiti tudi določene predloge sprememb o neposrednem modelu. Pa še disciplina glede poravnav. To smo tudi obravnavali. Eh, Predloge glede kupovanja niso obvezni. To bi moralo zato ublažiti in olajšati številna vprašanja. Mislim pa, da lahko tukaj še raziščemo različne možnosti. Hmm in treba je zagotoviti varnost v centralnem registru, ne samo za eh, eh, večino, ampak tudi za manjšino eh, vrednostnih papirjev. Tukaj gre predvsem za preglednost in izboljšanje preglednosti na vseh nivojih bo tukaj zelo pomembno. 128. člen. Mm, tukaj bi morali se strinjati s Sarinimi ambicijami, ampak da bomo lahko dejansko dosegli rezultate, moramo eh, obrazložiti zakonodajo, ki je zelo nejasna. To se že predolgo vleče. Zdi se mi, kot da bi eh, nekako lovila eh, ta dosje. In če bi le šlo, bi bila zelo vesela, če bi lahko s tem nadaljevali. Eh, upam, da bomo dosegli kompromise med skupinami na tem področju. Nekaj je potem tudi predlogov sprememb v besedilu glede uh, različnih zakonodaj. Uh, tukaj potrebujemo uh, prakse in pa disciplino pri poravnavah na enotnem trgu. Morda bi lahko eh, za to našli drugo okrajšavo, ampak v predlogih moramo vsekakor podati eh, in razložiti te svoje cilje. Gre za tehničen dosje, številna področja, kjer že obstaja strinjanje med skupinami, obstajajo. Tudi številni eh, drugi poslanci, ki niso poročevalci v senci, se zelo zanimajo za ta dosje in prosim, eh, če mi vsi podate svoje predloge. Eh, tukaj ni nič eh, skritega, nič tajnega. Če nam želi kdo pri delu pomagati, bomo bolj kot veseli. In mislim, da tudi poročevalci v senci menijo enako. Veliko dokumentov bomo morali še proučiti. Prejšnji teden smo s tem začeli in. Po novem letu bomo lahko tudi naredili pomemben korak naprej. Potem bančne storitve. Eh, tukaj želimo doseči napredek in eh, želim, da bi bilo strinjanje eh, široko, da bi obstajalo soglasje med skupinami, tako da bi proces poravnave bil varnejši in bolj učinkovit posod po Evropski uniji. Hvala. Very much, Kay. The uh, aim is to vote. Hvala, Kej. 21. januarja naslednje leto naj bi glasovali v odboru, potem pa bi poročilo prišlo na plenarno zasedanje maja. Tako bi imeli predvsej časa eh, tudi za trialoge. Strinjam se z vami, da ohranimo te zadeve, da te zadeve ostanejo vključene morda bi bilo dobro počakati na zakonodajo o vrednostnih papirjih. Eh, zdaj ne bi bilo dobro, če bi to izuzeli. Naslednja točka na dnevnem redu pa je glasovanje. To je predvideno šele za pol enajsto, tako da bomo do takrat naredili kratek premor. Hvala.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

se upravičiti, ker mora še povedati sporočila predsednice. To smo preložili eh, z včeraj na danes. Včeraj smo imeli srečanje z Marijem Dragijem Emir o tehničnih standardih. Prosim za malo tišine v dvorani. We won't start the votes until we've got quiet. Ne bomo začeli z glasovanjem, dokler ne bo tišine. Okay. Right. First of all, the Najprej komisija bo zelo v kratkem sprejela uh, delegirane akte v zvezi z emirjem, ko gre za tehnične standarde, ki jih pripravlja ESMA. Uh, septembra je bilo to sporočeno. Uh, Konec tega meseca pa je rok za komisijo in komisija želi delegirane akte sprejeti 19. decembra, ne da bi spremenila osnutek. Eh, parlament ima potem en mesec za pregled in komisija eh, je zaradi tega roka tesno pred počitnicami eh, parlamentu onemogočila, da ima Eh, to obdobje enega meseca, sama bom zahtevala podaljšanje obdobja za pregled. Komisija ni odgovorila na komentarje članov Ekona o eh, osnutku tehničnih standardov, ki je bil poslan sredi oktobra in tudi ne na sporočilo poročevalca Wernerja Langeja tudi iz oktobra. Komisijo pozivam naj čim prej odgovori, da bomo lahko upoštevali njen odgovor pri um, parlamentarnem nadzoru. Večino našega časa za pregled eh, bomo imeli med počitnicami, torej večino tega časa pride ravno na počitnice, zato bom zaprosila za podaljšanje. Um tukaj imamo nek letni cikl in potem čas za delegirane akte. Um, imamo pa pomembne dosije CRD, MIFID in to sem želela še razčistiti. Potem pa um, trialog o uh, kapitalskih zahtevah. Imeli smo dva politična uh, dialoga v četrtek in pa v torek v Strasburu prejšnji teden. Govorili smo o uh, makrobonitetnih eh, zadevah, uh, o uh, nadomestilih, o likvidnosti, o uh, vzvodu in tako naprej. Nekaj mm, točk z dnevnega reda nismo obravnavali, uh, nekaj jih še bomo v sredo. Žal mi je, da niso bili vsi dokumenti na voljo, da niso bili eh, razdeljeni. Tudi sama nimam vseh dokumentov. To, kar bomo dobili danes, pa bomo potem vsekakor razdelili vsem članom, da bodo eh, vedeli, zakaj gre. Potem se moram z odborom posvetovati še v dveh zadevah, o skladih tveganega kapitala in pa o socialnem podjetništvu oziroma skladih za socialno podjetništvo. O tem smo se že strinjali, pa eh, se je potem pojavilo vprašanje davkov. Politični dogovor je bil zdaj dosežen od teh dveh dosjejih na začetku decembra in Koreper je 12. Ehm, decembra to potrdil. In odbor bi rada vprašala zdaj glede 73. člena. Filip, eh, sprašujem, če se strinjate s tem ali preprosto nadaljujemo tako, kot je bilo predlagano. Če ne bo nihče nasprotoval, eh, bomo na plenarnem zasedanju glasovali o tem eh, dogorenem besedilu februarja ali marca. Zdaj morajo delo praviti še pravniki lingvisti v parlamentu in svetu. Kdo nasprotuje temu? Ne, torej bomo tako nadaljevali. še nekaj. Isto moramo narediti tudi za bonitetne agencije. Tri političen dogovor je bil dosežen novembra in eh, ponovno se bom posvetovala z odborom. Leonardo, želite besedo? Hvala. Želim samo potrditi, da je bil res dosežen dogovor. Delo je bilo zelo utrudljivo. Parlament je imel povsem drugačno stališče od sveta. Želim pa se zahvaliti poročevalcem v senci, kajti njihov prispevek je bil ključnega pomena eh, pri teh pogajanjih. O tem bomo razpravljali še na plenarnem zasedanju v Strasburu, če se ne motim, v torek 15. januarja. Toliko želim povedati zdaj nekaj komentarjev sem podal tudi včeraj, ko je bil z nami ciprski finančni minister. Hvala. Hvala. Torej, eh, to dogorjeno besedilo bomo predložili eh, na plenarno zasedanje eh, januarja Pa še eh, zadnja stvar, nacionalni in regionalni računi. Eh, eh, tukaj gre za to, da se izvede del šesterčka. Imeli smo zadnji del postopka in skupine so dobile dokumente. Sama sem poročevalka v imenu odbora, kajti nihče drug ni želel sprejeti te naloge. Zdaj bi se rada z vami posvetovala o tem. Lahko povem, da pri tem delu, da smo odkrili eh, še števila vprašanja, ki jih je treba razrešiti. Eh, Bodi si bomo to naredili prek resolucije ali poročila na lastno pobudo, ampak o tem bodo še razpravljali koordinatori, eh, ko bomo govorili o naslednjih korakih. Statistika je vsekakor zelo pomembna. Želim se zahvaliti tudi parlamentarnim pravnikom lingvistom za odlično upravljeno delo, ko so se prebijali skozi na tisoče strani eh, različnih prilog, brez njih ne bi mogli opredeliti tistih problematičnih točk. Pred glasovanjem bodo eh, morali to še enkrat pogledati eh, za svet ali kdo nasprotuje, da bi to šlo na glasovanje na plenarno zasedanje. Ne. Hm, hvala za to. Eh, stvari se bodo še bolj zapletle, kot boste kmalo videli po novem 70. pravilu. Zdaj pa bomo obravnavali poročilo Filipa de Bakarja. Boljši dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja? Ne. Nismo še pri tem poročilu. Najprej imamo poročilo Skikluna o evropski statistiki. O tem bomo zdaj glasovali. Smo pripravljeni? bomo imeli najprej uh, testno glasovanje. Glasujemo. Right. Votes. right. Okay. Right. Da, v redu. Kdo je glasoval za to, da gremo na počitnice? 34 za, dva sta se vzdržala. Uh, right, amendment 41, all those... 41, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto, kompromis A. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto, kompromis B. Za. Oprostite, ta je v dveh delih, glasovali bomo najprej v prvem delu. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za proti vzdržani, drugi del je bil zavrnjen. Zdaj gremo na predlog spremembe 48, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 52 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis D za, proti vzdržani, sprejeto, 55 za, proti vzdržani, mislim, da je bilo sprejeto, ampak lahko preverimo, če želite. 55, glasujemo. Um, no, ne, zavrnjeno je bilo 17 za 20 proti. Danes nas ni vseh tukaj. Kompromis je v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis F. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Predlog spremembe 9. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Kompromis G. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 62. Za, proti, vzdržani, sprejeto mislim, da je bilo sprejeto, ampak bolje bo, da preverimo. 62 glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprejeto 20 proti 16. Kompromis H v dveh delih, v treh delih celo. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del ustni predlog spremembe je tukaj. Ne, če bo sprejet drugi del, potem to pride kasneje. Želite spregovoriti o tem predlogu, tem ustnem predlogu spremembe? Tukaj gre za drugi del, ki ga želimo spremeniti. Tesno spremljanje strani nacionalnih parlamentov gre za tesno nadzorovanje strani nacionalnih parlamentov. Strinjamo se s tem. No or... Torej, nihče ne ugovarja temu ustnemu predlogu spremembe. Bomo glasovali zdaj o drugem delu z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71, ne. 71, za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak bomo preverili. Predlog spremembe 71, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 22 za, 15 proti sprejeto. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 74 za, proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili, 74 glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto 21 proti 17. Kompromis I, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 78 za, proti, vzdržani, sprejeto 79 za, proti, vzdržani, sprejeto 79. 80 za, proti vzdržani sprejeto, 12 za, proti vzdržani sprejeto, 81 za, proti vzdržani sprejeto, 13 za, proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili prav. konec glasovanja. Sprejeto 20 proti 19, nisem eh, dobro videla, ko ste dvigali roke. Sprejeto torej. Kompromisija, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti vzdržani, sprejeto. 17 za, proti vzdržani, sprejeto. 18 za proti vzdržani sprejeto, kompromis K za proti vzdržani sprejeto, kompromis L za oziroma prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, tretji del za proti vzdržani sprejeto ustni predlog spremembe A, ko gre za uvodno izjavo 8A, ali to sprejmemo, ja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis N. Kdo je za? Problem. But an oral amendment uh, on this paragraph. Tukaj imamo ustni predlog spremembe pri kompromisu N, da nadomestimo besedo harmonizirati z besedo poenotiti. Unify na mesto harmonize. Kdo je za? Proti? ali kdo ugovarja temu vsemu predlogu, da nadomestimo besedo harmonize, harmonizirati z unify, poenotiti. Nimam tega ustnega predloga spremembe pred seboj. Gre za besedo harmonize. Bom skušala to poiskati. Torej, besedo unify, poenotiti, bi spremenili v harmonize, harmonizirati obratno, kot sem prej povedala. Da? Torej, z besedo harmonizirati, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis O za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremljajo štiri za, proti vzdržani sprejeto, 38 za, proti vzdržani sprejeto, 5 je postal brezpredmeten, 39 za, proti vzdržani sprejeto, 40 za, proti vzdržani zavrnjeno. Lahko zdaj glasujemo o spremenjenem besedilu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 38 za in vzdržan glas, nihče ni bil proti. Zdaj pa še glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? tudi 38 za, en vzdržan glas, nihče proti. Sofi, preden gremo uh, na končno glasovanje, uh, namreč, da bomo podelili mandat, moram povedati, da podpiram poročevalca pri pogajanjih, rada pa bi povedala tisto, kar sem že povedala. Uh, v prejšnjih razpravah. To, kar smo tu sprejeli, ne predstavlja, po mojem mnenju, nekega koherentnega eh, aranžmaja, kjer bi bila demokratična legitimnost in nadzor zelo jasna. Tukaj gre za to, da centralnim bankam, parlamentom, eh, vladam, eh, vodim statističnih uradov, eh, Eh, dajemo neka poblastila in meni ni jasno, kako to vse skupaj eh, deluje. To sem izpostavila že pri razpravi eh, pred kratkim in poročevalca želim pozvati, da bi morali rezultati pogajen biti bolj jasni, kajti to je v interesu demokracije, da vemo, kdo kaj in koga nadzoruje. Hvala še, Filip. Eh, Sofi, deloma se strinjam s tabo, ampak eh, želim povedati, da lahko špagete nadomestiš s kaneloni, kar je bolj enostavno, ali pa dodaš neko uh, dobro omako, kajti tudi špageti z omako so zelo dobri. Okay, so, um, this is the, uh, to je prvo besedilo ekon, ki smo ga sprejeli po novem pravilu 70 o uh, pogajanjih v trialogu. Zato moramo sprejeti eksplicitno odločitev za pogajanja eh, z glasovanjem in eh, to mora potrditi večina eh, članov odbora Ekon. 25 pozitivnih glasov potrebujem. Ne gre za večino prisotnih, ampak za večino vseh članov. In pogajalski odbor oziroma pogajalska ekipa, ki so poročevalec, poročevalci v senci in uh, predsednik oziroma podpredsednik, eh, bodo potem uh, udeleženi. Zdaj bom to postavila na glasovanje, mislim, da bo lažje elektronsko in sicer gre za uh, dogovor v prvi obravnavi še nekaj ljudi mora glasovati. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja 38 za, en proti, torej 38 za to, da se udeležimo eh, pogajan v prvi obravnavi. Potem pa bomo o tem tudi poročali. Najlepša hvala. Zdaj pa poročilo Filipa Debakerja o boljšem dostopu do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja. Well, uh, The secretariat aren't ready. Let's start. So, the title, the original text, all those in. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 22. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromis A. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis BB, kdo je za, kompromis BB, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 33, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34 je pokrit, 35, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis C za osnim predlogom spremembe. Naprošnja EPP highlights the importance of strengthening the local banking system. Ima kdo kaj proti? Ne. Dobro, to smo vključili. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 41. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 43 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 eh, za, proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, zdržani, zavrnjen. 48 za, proti, zdržani, sprejet. Želite, da preverimo? Preverimo 48. Glasujemo. Nisem videla dobro, v katero smer kažejo pavci. Dobro. E, e, naslov 2, originalni tekst, e, sprejet. Kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis E. O dveh delih. Prvi del. Kdo je za? proti vzdržani sprejet. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis F, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis FF, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Naslov 3, izvorno besedilo, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis G. G. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 71 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 72 za, proti, vzdržani, sprejet. Naslov štiri izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis I. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 12. odstavek. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Kompromis J. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 91. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Kompromis K. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 94 za, proti, vzdržani, sprejet? sprejet. Pet, B za proti vzdržani sprejet. L za proti vzdržani sprejet. M, B za proti vzdržani sprejet. Odstavek 17. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis MM. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet kompromis N. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 107. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Izvorno besedilo 20. odstavek za. Trenutek pravi predsednica. Torej 20. odstavek za, proti, vzdržani, sprejet. Naslov 6 za proti, vzdržani, sprejet. 109 za, proti, vzdržani, zavrnen. 111, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Izvorno besedilo odstavka 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 113, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 114. 114 za, proti vzdržani, zavrnen. 115 za, proti vzdržani, sprejet. 116, dve, dva dela, prvi del, kdo za, proti vzdržani, sprejet. To bomo preverili, elektronsko glasujemo. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 117. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 118. Za. Proti? Zdržani? Zavrnen. Odstavek 22. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. 119. Za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 120 za, proti, vzdržani, zavrnen. 121 za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis O. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 123 za, proti, vzdržani, zavrnen. 127 za, proti, vzdržani. Vzdržani. To bi preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 128 je pokrit, 129. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 130 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 131 za, proti, zdržani, zavrnjen. 132 za, proti, vzdržani, sprejet. To bomo preverili, elektronsko preverjamo 132. Mislim, da so bili um, člani Evropske ljudske stranke sami. Konec glasovanja. 17 proti 22 za. 135 za, proti, vzdržani, zavrnen. 136 za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis P. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 140. Kdo je za, proti, vzdržani. Rade bi preverila 140. Glasujemo. Konec glasovanja. Ni sprejet. Um, citacija ena. Kdo je za, proti, vzdržani za? predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Dve. Ali lahko to storimo v bloku do štiri, oziroma v bloku razen štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4, kdo je za? Proti, vzdržani. Tudi to je sprejeto. Torej vse citate smo pokrili, sedaj pa kompromis Q, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. A, deset, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 11, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 12, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Kompromis eh, R, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 15, za, proti, vzdržani, zavrnen. 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 18, e, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 19 za, proti, vzdržani, zavrnen. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 za, proti, zavrnen. Ima pa la 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ima pa la 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. MPL 16 za proti vzdržani zavrnjen. MPL 24, kdo je za proti vzdržani. Lahko to prosim preverimo, preverjamo 24, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen, 19 za, 22 proti in pa 14, kdo je za, proti, zdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak elektronsko preverjamo 14, glasujemo. Glasujemo o IMKO 14. Ste vsi glasovali? Glasovali ste pravilno, karkoli že to je, konec glasovanja. Sprejet. Imko 23. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Imko 24. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. In to je to. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem besedilu, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 39 za en proti, nobenih vzdržanih. Hvala lepa. Liam. Nismo še pri uh, želim vesel božič. Torej 40 za. Se popravlja predsednica. Hvala lepa. Desetega januarja se bomo ponovni, ponovno srečali. Hvala lepa in vesel Božič. Filip. Ali že, kaj pa, kaj pa koledar? 7. januarja v zvezi s trialogom. Ne vem, najprej se moram posvetovati s trialogom. A zato jih nikoli ne bomo glasovali o tem.